na tej tako pomembni razpravi. E, jutri e, bomo glasovali o tem in naslednje zasedanje je 3. februarja, začne se od 9.